oseb, pa serijev, ki omogočajo prihajanje eh, nezakonitih migrantov v Evropo v prtljažnikih in to mladoletnih eh, in tako naprej. Ehm, poleg tega imamo zelo veliko primerov nezakonitih prevozov, tudi goriva eh, in tudi s tem moramo zaključiti, če se želimo boriti Eh, tudi proti onesnaževanju okolja, eh, ko govorimo o tem. Tako da, če na to nismo pripravljeni, pomeni, da je naše delovanje preprosto hinavsko. Hvala lepa, gospod Hiorhiu. Hvala lepa. Danes tu obravnavamo vprašanja ki nas pobliže zanimajo. E, ampak vaša naloga je, da se ukvarjate z pravno državo, z zaščito socialne države, z reševanjem krize, ki jo je povzročila diktatura bank v Evropi. Dobro veste, koliko lažnivih besed je bilo že izrečenih. Poznate po drugi strani pa tudi provokacije Erdogana proti pravicam Cipra in poznate njegovo kršenje pravic v njegovi regiji. E, poznate tudi, kako um, krši pravice do izkoriščanja sredstev na svojem področju. Um, zato, ko govorimo z Endorganom, in se pogajamo z njim tako o orožju kot o beguncih. Je to vsekakor sramotno za nas. Hvala. Kolegi, prosila bi vas, da eh, se držite določenega časa, sicer bo ogrožen postopek proste razprave. Naslednji govornik za minuto je gospod Radačovski. Spoštovani kolegi, osebno sem prepričan, da se je treba pokloniti predstavnikom Združenega kraljestva, tistim, ki ki sledijo Faražu in članom stranke za Brexit, ki so pokazali smer, v katero bi morala hoditi demokratična in civilizirana, civilizirana Evropa. Združeno kraljestvo ne izhaja, ne odhaja iz Evrope, temveč iz Evropske unije. In prepričan sem, da bo v bližnji prihodnosti Evropska unija skupek neodvisnih držav, ki bodo medsebojno sodelovali in živeli v miru, ne da bi jim bilo treba na birokratičen način vladati iz uh, Bruslja. Spoštovani prijatelji iz Združenega kraljestva, vesel Božič, srečno novo leto in vso srečo. Gospod Kaspari. Kolegin in kolegi. Kolegice in kolegi, spoštovana predsedojoča, predsednica komis, predsednica komisije je predložila zelo ambicioniran program in točno to potrebujemo. Pogum, orientacijo, ideje in vodstvo. Hvala lepa, gospa von der Leyen, toč za vaše predloge. To potrebujemo v Evropi in tako bo Evropa lahko napredovala. Na drugi strani pa imamo svet. In, dragi predsednik sveta Mišel, v prejšnjem mandatu je imel Juncker tudi veliko odličnih idej. Naš problem pa je, koliko načrtov nismo mogli uresničiti, zato ker svet ni bil sposoben sprejeti odločitev. Koliko zamud smo imeli, ker so države blokirale in si niste upali sprejeti večinskih odločitev. In koliko stvari ni bilo uresničenih, ker svet ni pravočasno sprejel proračuna, koliko ton CO2 nismo mogli privrčevati, ker teh programov sedaj nimamo. Zato prosim, ostanite ambicionirani in dosežite to, da bomo v svet se končno se bo premaknil, kajti ta premik potrebujemo. Ali, bon Gospa Dali, izvolite. Hvala, predsedujoča. Vse oči so bile upirjene v evropske voditelje, ko so določali podnebne cilje do leta 2050, ampak Poljska je rekla ne in to ni soglasje, pa tudi če svet to tako imenuje in upam, da gre tu le za vprašanje časa. Dejansko upam, da bodo vse evropske države se zavezale tem ciljem. E, daleč od lepih naslovov in lepih besed eh, v tisku. E, potrebujemo ambiciozne ukrepe in to takoj zdaj in eh, ne potrebujemo stranskih poti za nekatere države članice. Eh, Evropski zeleni dogovor je gotovo korak v pravo smer, vendar pa, če ga želimo eh, uresničiti, potrebujemo za to tudi sredstva in treba je malo izprazniti naše žepe. Eh, zato morajo vse tri inštitucije skupaj z vsemi državami članicami resno delati na tem. Hvala, sedaj pa gospa Aje. Hvala, gospa predsedujoča. 237 237 milijard. To je ta ogromna ljukna, ki uh, predstavlja razkol med uh, državami članicami in parlamentom. S svojim predlogom je Finska samo prispevala k tem razhajanjem. Saj ta cifra ne zadovoljuje niti držav članic, niti parlamenta, ki želi več, uh, niti tistih, ki želijo manj. Uh, in to ne da bi upoštevali nove ambicio, ambicije komisije. Um, oprostite predsedujoča uh, ustavlja govornico, ker govori prehitro. Gospod predsednik Mišel, predsedniki držav in vlad so vam zaupali odgovornost, da rešite kvadraturo kroga. Eh, gotovo se boste temu kar nekaj noči posvečali, ampak eh, le mirno. Tukaj imamo rešitev v tej enačbi, to so lastni viri. Uh, parlament je ta odgovor že podal. Evropa res mora najti svojo finančno avtonomijo. Evropa potrebuje nova lastna sredstva, ki bodo prispevala k uresničevanju naših politik in razširila naš manevrski prostor. In tu se sečejo interesi držav članic komisije in Evropskega parlamenta. Nekatere države teh lastnih virov ne želijo. Uh, Um, ampak to je rešitev in to je razlog, zaradi katere uh, ne bomo dali našega soglasja, če na tem področju ne bo napredka. Hvala. Sedaj pa gospa Tauden. Hvala. Vsi, ki mislite, da Evropska unija zagotavlja najboljšo prihodnost za Združeno kraljestvo in eh, Evropsko unijo, vsi tisti se moramo sedaj soočiti z realnostjo Brexita. In prejšnji teden se je svet zauzel za enaka pravila tudi pri trgovinskem sporazumu z, Evrops, z Združenim kraljestvom, ampak eh, britanska vlada je to že zavrgla. Tu že tvegamo, da bo prišlo na koncu leta prihodnega leta do izhoda Združenega kraljestva brez dogovora. Ta parlament, ki je izvoljen, kaže, kaj lahko dosežejo narodi, če sodelujejo pri, ko sodelujejo pri tem, ko zagovarjajo državljane proti interesom velikih podjetij, ko želijo preprečiti podnebne spremembe, socialne neenakosti in pa nepravičnosti. In uh, tu je treba zagotoviti zaščito proti korporativnim mogočnežem. In v številni v Združenem kraljestvu si bomo prizadevali za najboljše sodelovanje z Evropsko unijo, zato da bomo premagali te izzive. Hvala. Hvala, gospod Vilimski, minuto. Hvala, gospe in gospodje. Ko poslušam vaše izjave, se mi zdi, kot da kljub ničelnim obrestim za vas ni valutne krize, ni gospodarske krize, ni migracijske krize, obstaja samo podnebna kriza. No, pa naj bo, pa govorimo o podnebni krizi, ki ste jo vi zadnji, na zadnji v Štrasburgu označili kot neko krizno situacijo. To je po mojem čisto presterano. Ampak večina je pač bila za to. Ampak Eh, da potem sem priletiš za letalom in potem o tem odločiš in potem takoj odletiš naprej v eh, Madrid ali kamorkoli. No. Ostimo, kar bi lahko naredili, je to, da tukaj zagotovite le en sedež parlamenta, namesto da se sem selite sem in tja. Poglejmo še drugo ne, uh, iskrenost. Uh, spustite se dol v garažo in pogledajte v garažo za poslance, koliko šestcilindričnih vozil je tam, kot da bi snemali novo, uh, eh, novo film Fast and Furious, eh, ne pa kot da bi se zauzemali za podnebno, uh, podnebne spremembe. Hvala. Gospod Etnik, za eno minuto. U was erg teleurgesteld over de klimaattop van Madrid. Uh, hvala. Gospod Mišel, poznamo se. Bili ste tudi na vrhu za podnebje v Madridu. Uh, to razumem. 27 tisoč uh, udeležencev je bilo tam in zelo težko je doseči kakšen dogovor v takem krogu in kakšen je bil oglični odtis. 60 eh, tisoč tonov CO2 ja, zaradi tega podnebnega vrha. Tako da mm, bi bilo verjetno bolje takšen vrh, ki je drugje organizirati. Gospe in gospodje, uh, skoraj da imamo občutek pri teh vrhih, da gre za kroženje formule ena in da je oglični odtis potovanj uh, voznikov formule ena manjši kot potovanj voditeljev na kop uh, konference. Torej, organizacija tega dragega, eh, teh dragih konferenc bi se morala zgledovati po Formuli 1. Gospod Faraš, po treh letih in pol neiskrenosti in razočarano bomo zapustili ta zapor narodov konec januarja. Ne bomo postali tretja država, kot sem slišal. Ne, postali bomo neodvisna um, država, ki sama odloča. In ljudje ne želijo, da jih vodijo brezobrazni birokrati, kot sta Mišel in van der Leyen. Ste jih prišali prej, podolgočasna sta kot ne vem kaj. Zavračamo vas. In tudi na polskem uh, eh, ankete kažejo, da je večina ljudi mnenja, da bi uh, jim bilo bolje brez Evropske unije. Mi, Brexit je konec tega obdobja. In lahko smo eh, države, suverene države, ki sodelujejo, ne morete pa kar vi vladati na mesto nas. Res, to ni pravi način eh, ustvarjanja prijateljstev, če jih zmerjaš. Prosim, da spoštujete eh, poslanke in poslance in naše ekipe. in ker predsedujem, vsi imamo obraze in tisti, ki nas opisujete brez obrazov, so tisti, ki se največ ukvarjajo z brexitom. Torej bom branila to institucijo in svoje kolege. Gospod Olbricht, za eno minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Rad bi povedal, da prihajam iz Poljske in sem zelo presenečen na tem, kar sem pravkar slišal o svojih sodržavljanih, da naj bi želeli zapustiti Evropo. To je nekaj novega. Morda živim v kakšni drugi državi. Gospa predsedujoča, tri pripombe. Kot prvo bi se rad eh, iskreno zahvalil predsedniku sveta, ki je izrazil željo po pogovoru z nami kot pogajalci za večni finančni okvir včeraj začer. To mislim, da je zelo dobro. Zelo smo hvaležni za to pripravljenost na sodelovanje, ki bo vsekakor težko. Kot drugo, prav tako bi rad izrazil zadovoljstvo nad dejstvom, da svet ne zapira vrat pred eh, pogajanji glede finskega predloga. To je lahko morda izhodišče Eh, ali nek eh, izhod po sili, ni pa osnova za nadaljevanje dela. Tako da dobro, da svet ni zaprl vrat, ampak da je dejal, da bo nadaljeval z delom. In kot tretje, pred nami je zelo pomembna politična odločitev. Brexit je bori si priložnost, bori si težava. In mislim, da je skrajni čas, da sprememo tudi težke finančne odločitve. Hvala lepa, gospod Silva Pereira, za minuto in pol. Hvala, predsedujoča. Glede se rezultati um, na volitvah v Združenem kraljestvu je sedaj jasno, da obstaja zadostna uh, večina za to, da se sklene um, dogovor o izstopu in da se gremo naprej. To je sicer škoda za Evropsko unijo, je pa to tudi demokratična izbira, ki jo moramo spostovati in kaže tudi na to, da se gospod Faraš moti, ko pravi, da je Evropa zapor narodov. Naša naloga je, da se osredotočimo na skupno prihodnost. To pomeni, da z Združenim kraljestvom izposlujemo stabilne in prijazne gospodarske odnose za prihodnost, ki bodo služili skupnim interesom, ki bodo lahko hranili tudi integriteto enotnega trga in ki bodo tudi zagotovili eh, socialno, ekonomsko in podnebno zaščito. Do konca leta 2020, če le takrat bomo vedeli, ali je res izhod brez dogovora stvar zgodovine. Pri tem, ko se bomo smerili v prihodnjo, v našo skupno prihodnost, moramo upoštevati tudi želje in interese naših državljanov. Zamisel tudi o, o konferenci o prihodnosti Evrope, o zelenem dogovoru, to so zelo pomembne. Vendar pa so pomembnejša pogajanja o večletnem finančnem sporazumu, zaključek bančne unije in te stvari nas morajo spomniti na to, da se moramo bolje potruditi za to, da se odzovemo na izzive Brexita. Hvala lepa. Več kot, eh, sedem, več kot 17 zahtev za prijavo k besedi imamo in eh, naj vas že zdaj opozorim, da verjetno ne bomo vsem dali besedo. Gospa Mečinga je naslednja za eno minuto. Hvala lepa. Kot ste številni povedali, so volitve v Združenem kraljestvu dalo tragično jasnost o um, Brexitu. Johnson ni dobil jasne večine, vendar je, je veliko ljudi glasovalo za stranke, ki so bile proti, um, proti Brexitu, ampak sistemu je pač omogočil, da dobi takšen rezultat in se bodaj bo treba to izvesti. Posebej me skrbi vpliv na sodelovanje na področju znanosti in raziskav. Partnerstva z evropskimi državami so izjemno pripomogla k napredku tehnološkega znanja za dobrobit celega sveta. Evropske institucije so zaskrbljene, da bo Združeno kraljestvo skušalo um, tudi spodkopati pravice delavcev in tudi eh, varstvo okolja in prizadevali si bomo, da to ne bo tako. Želim se zahvaliti vsem za podporo tistim, ki smo si želeli, da bi Britanija ostala v Združenem kraljestvu. Mi verjamemo, da, je, eh, da bi morali naša prihodnost biti tukaj in gospod Faraš se moti. Evropska unija je fantastična, no, združenje in upam, da se bomo nekega dne vrnili. Hvala lepa, sedaj pa za eno minuto gospod Andresen. Hvala. Dogovor v zvezi s eh, klimatski neutralnosti 2050 EU se je dogovorila. Ko sem prebral vaš tweet v petek popovdne, gospod Mišel, sem se veselil. To je Eh, korak v pravo smer in tudi potrditev za aktiviste Fridays for Future. Ampak eh, kako boste to zagotovili, če se tu sklepajo neki gnili kompromisi pri fina večletnem finančnem okvirju? Gre za prihodnost naše celine in prihodnost bomo lahko oblikovali uh, le skupaj. Finski predlog je prešibek. Um, Kdo ostane pri 25 odstotkih pod, sredstev za podnebje, bo poskrbel za to, da zeleni dogovor ne bo uspel brez napredka in digitalizacije bomo tudi izgubili stik z drugim delom sveta. Um, podnebno, torej okolju prijazne sanacije stavb, po, bančne povezave in druge stvari, vse to moramo financirati in zato potrebujemo sredstva in prostor. Ne le na svetu in zato prosim, gospa predsednica komisije, da prilagodimo finančni načrt tudi zelenemu eh, načrtu načrt dogovoru, kajti zaenkrat to še ni tako. Hvala lepa, sedaj pa gospod Bizoto za eno minuto. Hvala, predsednica. Vaša Evropa je vedno bolj sužen bank in interesov Francije in Nemčije. Nova komisija in nov svet to dokazujeta. Evropa želi, da bo Italija vhod za nezakonite migrante. Kje pa je ta slaven sporazum o migrantih? Ni ga. To je velik blef. Evropa v bistvu želi uh, uporabiti italijanski denar, ki uh, bi ga moral, up, morala uporabiti italijanska vlada za italijanski narod. Um, na enak način je deloval Monti, Eh, pred letom 2011. Skušal je segati v žepe italijanske države in italijanskih državljanov. Torej, kar pripravite kovčke v Bruslju, saj zelo hitro, zelo hitro vas bodo italijani poslali domov za zmeraj. Gospod. Deel, uh, er is nood aan een duur... Treba je podpreti zeleni dogovor, potrebujemo realističen, trajnosten prehod in v sklepih sveta piše, da zato potrebujemo inovacije, razvoj, raziskave. Gospa Vestager je tudi dejala, da je to bistvenega pomena za dobro izvedbo zelenega dogovora. Zato pa potrebujemo finančna sredstva. Tukaj pa je še veliko nejasnosti. To je povezano z večletnim eh, finančnim okvirom. Zato imamo že 62 milijard evrov, ki smo jih namenili za doseganje ciljev, ki smo si zadali do leta 2050. In eh, treba je gospod predsednik sveta sodelovati s komisijo in tudi z Evropskim parlamentom, zato da bomo resnično lahko dosegli te cilje. Še gospod Montica, eno minuto. Gotovo je, da je danes to moj danes govor. Sem škot, sem britanec in sem evropejec pravite, da tukaj stresamo leži, vendar pa vem, kaj je počela Sovjetska zveza v 80-ih. Podprl sem solidarnost, podprl sem padece berlinskega zidu in železne zavese. Evropska unija pa deluje zoper naše identitete, raznolikosti in naše gospodarstva ne gre za Združene države Evrope. Evropska unija pa želi vse skupaj zamešati v homogeno zmes, ki bo podvržena centralni oblasti. Mi zapuščamo, lepo se imejte, ne zapuščamo zaradi gospoda Hanena ali Cummingsa. Gre za to, da smo skupaj s stranko za Brexit resnično izvedli Brexit in uh, gospa predsedujoča prekinila govornika, gospod Bogdan. Vam mulțumesc, doamna președinte. Sorry, just, just a moment. Samo trenutek, gospod Bogdan. Sorry, just a moment. Could we stop the... Lahko, prosim. Zaključite s hrupom, ker sem Irka zelo dobro poznam pomen besede svoboda. Gospod Bogdan. E, gospa predsedujoča, finsko predsedstvo je uporabilo čisto matematiko za proračun Evropske unije, vendar pa ta Evropska unija nima vizije. Treba je upoštevati vse države članice. In e, če ne bomo tega upoštevali, bo razkol med vzhodnimi in zahodnimi evropskimi državami še e, globja. Treba je poskrbeti za prožno izvanje in odpravo birokrat, birokratskega bremena. Zakaj se sprašujete, zakaj tega ne podpirajo vzhodnoevropske države. V Romuniji nismo za Evropo dve hitrosti, mi smo za Evropo ene hitrosti. Imamo tudi cilje, ki naj bi jih dosegli leta 2050, zato pa potrebujemo tudi zelo natančno zastavljene cilje in nacionalne strategije v državih članicah. Najlepša hvala, sedaj pa gospa Fritzan za eno minuto. Ja, Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Zelo sem zadovoljna, da Evropski svet podpira cilj oglične neutralnosti do leta 2050. Podnebne spremembe so resno vprašanje od nas, zahteva, da ukrepamo. Podnebne potrebno je tudi, da ukrepamo sedaj. Države šance niso dosegle nobenega dogovora na COP25. Sedaj pa moramo poskrbeti, da bomo za to, da bomo resnično dosegli podnebno neutralnost v Evropski uniji v leta 2050. To smo si zadali tudi v pariškem sporozumu. Potrebno poskrbeti moramo tudi za prehod na podnebno neutralnost in to pa zahteva nove poslovne modele, nove trge, nove tehnike in tudi nove priložnosti za delo, kot tudi novo zeleno rast. Podnebni prehod je tukaj in tukaj bo ostal. Vendar pa moramo poskrbeti za to, da bo ta prehod pravičen. Mi moramo biti vodilni pri tem in poskrbeti za to, da bo Evropa prva podnebno neutralno, neut, eh, podnebno neutralna celina na svetu. Najlepša hvala, gospa Harancova. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Gospa predsednica. Po neuspehu na COP25 v Madridu je Evropska unija ena od redkih, ki si prizadeva za boj proti podnebnim spremembam. Moramo storiti več, da spodbudimo tudi druge zune Evropske unije, da opravijo svoje. Naprimer, Kitajska ne sme biti več imenovana kot država v razvoju. Evropska unija ne bo rešila planeta sama. Češka republika bo prispevala k boju proti podnebnim spremembam, vendar pa za to potrebujemo pomoč. Predlagami sklad za pravični prehod ni samo kohezijski sklad, ki ima drugo ime. Tukaj mora priti do novega sklada in um, načrt za zelene naložbe seveda zveni zelo lepo, vendar pa moramo pritegniti vse države, Češko, Slovaško in tudi druge države v regiji, ki se soočajo z osti večjim izzivom za to, da dosežejo podnebne cilje, medtem pa morajo ohraniti gospodarstvo. Uspešno, gospa Philips, za eno minuto. Zgleda, da je Evropska unija že začela z manjšanjem emisije, kajti na tribunah je dosti več ljudi kot tukaj v dvorani. To je smešno. Že tri leta zanikate resnico. Vi pravi, ste mislili, da se bodo Britanci premislili in da Brexita ne bo. Voljivci ne živijo v tem evropskem mehurju, ne želijo si poslušati laži evropskih fanatikov. Brexit bo uspeh in to velik uspeh, kljub vašim dvomam. Upam, da vam bo Boris Johnson povedal med pogajanji, da lahko pozabite na enaka kongresnostna pravila in da lahko pozabite na zakonodajo. Preživeli bomo in uspešni bomo. Morate se naučiti iz tega, kako bo Združeno kraljestvo postalo resnično demokratična država. Federalisti bodo videli, da bo vaš neumen projekt končal v košu za smeti. smeti srečen Brexitov božič. Gospa Tot, za eno minuto. Gospa predsedujoča, gospa predsednica, pozdravljam dejstvo, da so voditelji evropskih držav dosegli dogovor in to je, da naj bi do leta 2050 Evropa postala oglično neutralna. Zato pa moramo ukrepati in storiti nekaj korakov. Glede tega pa se je treba dogovoriti o določenih načelih ne gre toliko za to, da kaznujemo posameznike, ampak podjetja, tista, ki najbolj osnažujejo in tiste države, ki najbolj osnažujejo, ti morajo plačati stroške. Mislim, da gospodinstva niso tista, ki morajo plačati končni račun. Verjetno bo prišel do tega, da bo cena živil narasla in najrevnejše družine bodo zaradi tega najbolj prizadete. To ni prav, kajti če bomo tako delovali, bomo samo povečali razlike v Evropski uniji. Tudi, emisije CO2. Če si resnično želimo znatno zmanjšati emisije, potrebujemo tehnološko neutralnost. To je treba vedno imeti pred očmi. Mačarska ne bo samo obogala in govorila o teh ciljih, ampak bo tudi uvedla eh, ukrepe. To počnemo že kar nekaj let. Najlepša hvala, gospa Markeš. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Čisto na kratko bi rada povedala nekaj v zvezi s sklepi sveta in o večletnem finančnem okviru koliko časa smo namenili temu vprašanju. Ta svet eh, je bila izgubljena priložnost za to, da bi evropske države dosegle dogovor o proračunu, ki je bistvenega pomena za delovanje Evropske unije. Sedaj pa je v rokah predsednika Šarla Mišela, da stori to, kar do sedaj še niste storili. Včeraj je predstavil svojo pobudo skupaj s predsednikom Sassoni. To je prvi korak naprej. Evropski parlament je pripravljen na pogajanje že od novembra lani. In dogovor o večletnem finančnem um, okviru pa zahteva tudi dogovor o lastnih virih za financiranje proračuna Evropske unije. Gospa predsedujoča, predlog, ki ga imamo, pred seboj je nesprejemljiv. Seveda si želimo proračun za leto 2021, vendar pa ne želimo zaradi tega ogroziti drugih vprašanj. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Keleher. Eh, volitve v Združenem kraljestvu so pokazale, da je konzervativna stranka zmagovalka in Združeno kraljestvo bo izstopila iz Evropske unije 31. januarja. Imamo pa tudi varovala v tem dogovoru na, za mejo med Severno Irsko in Irsko, vendar pa gospod Barnier, moramo biti pozorni, da po izstopu resnično ne bo prišlo do nove meje na Irskem otoku. Tudi velikonočni sporozum je treba ohraniti, treba je zagotoviti pravice državljanov in evropskih eh, državljanov, ki živijo v Združenem kraljestvu. Prebivalci Severne Irske izražajo svojo identiteto kot Irce, Irci in Evropejci in se imajo za evropske državljane prihaja do političnih sprememb na irskem, demografska sestava se spreminja in mislim, da bo prišlo do velikih korenitih sprememb v prihodnosti. Zato je treba pripraviti predloge in um, se pripraviti na demografske spremembe, zato da vemo in se zavedamo tega, kako um, mislijo in na kakšen način mislijo o, um, o svoji identiteti prebivalci Severne Irske. Hvala lepa, sedaj pa gospod May. Marakis. Gospa predsedujoča, pozdravljam sklepe sveta. Glede nezakonitega sporazuma med Turčijo in eh, Libijo. Turčija namreč eh, prejema evropsko pomoč za to, da mm, poskrbi za stabilnost v sredozemlju. Če poslušate te neotemeljene trditve na turški strani, potem vidite, da je zgodba svoja pač drugačna. In Turčija še naprej nadaljuje s politično strategijo, ki je v nasprotju z vsemi načeli na tem področju. Gospod Erdogan in Turki želijo spodkopati stabilnost na vzhodnem sredozemlju. in eh, ta regionalni povzročitelj težav mora biti kaznovan s sankcijami strani Evropske unije. Zato pa moramo ohraniti trezno glavo in tudi v praksi pokazati, da ne bomo ostali križem rok. Gospa Bišov, dvignuti. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Prisluhnila sem eh, predsedniku sveta Mišelu, ki je govoril o konferenci o prihodnosti Evropske unije. Pogledala sem si tudi sklepe sveta. Videli smo, da je bil svet eh, zelo neambiciozen na tem področju. Gospod Mišel, imam upanje, da boste vi prispevali k novemu zagonu, da bo ta zadržanost v svetu postala pretekla z novim letom. Treba je tudi doseči dogovor na kopu, potem ko pa nas bodo zapustili tudi zagovorniki, zagovorniki Brexita, moramo v Evropi poskrbeti za nov svež veter. Zato pa potrebujemo nov ambiciozen koncept in zagotoviti tudi večjo udeležbo državljanov. Zato pa mislim, da ni dovolj, da imamo določeno strateško agendo in da govorimo o tem, da moramo zgraditi to, kar že imamo tako kot Willy Brandt, tudi sama menim, da mora svet eh, prevzeti večjo odgovornost, poskrbeti za nov zagon v novem letu in tudi v pogajanjih s komisijo in Evropskim parlamentom doseži, doseči dober, velikopotezen koncept in si pridobiti zaupanje naših državljanov. Najlepša hvala. Sedaj pa še gospod Ranžel za eno minuto. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Gospa predsednica Evropske komisije, naj vam povem, da sem zelo zadovoljen, da se komisija zauzema za medsebojno povezovanje in da je povezava med Portugalsko in Španijo prioriteta za zelen dogovor. Tukaj ne gre zgolj za okoljsko vprašanje, da vzpostavimo železnice, ampak tudi za to, da moramo zagotoviti čisto energijo na Iberskem polotoku in zato bomo zmanjšali našo neodvisnost z Rusijo. Gospodu Šarlo Mišelu, predsedniku sveta, pa moram povedati, da sem malce razočaran nad pomankanjem vizije sveta o konferenci v zvezi s prihodnosti Evrope. Treba je zagotoviti, da mora biti udeležen tudi Evropski parlament. Evropski parlament je pripravljen na konsens, vendar pa moramo najprej poskrbeti za to, da bomo prisluhnili državljanom. Ne bomo imeli rezultatov, če ne bomo najprej slišali, kaj želijo naši državljani in to je pomembno za to, da bomo uspešni. Hvala. Thank you. Najlepša hvala, gospod Mavrides, za eno minuto. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Če si pogledamo sklepe sveta, vidimo, mm, da so države članice enakega mnenja glede nezakonitih eh, dejanj Turčije v okviru memoranduma in tudi glede dogovora z Libijo. To ni v skladu z mednarodnim pravom, niti zme z pravili Združenih narodov glede um, mori. S tem je Turčija kršila vsa pravila in Erdogan je napadel samo Evropsko unijo, kršil je mednarodno pravo kar je tudi del našega skupnostnega pravnega reda. Sam zagovarja samo svoje strateške interese in to je zelo pomembno, ko gre za energijo in eh, vire energije v Sredozemlju. Svet je razpravljal o ukrepih proti Turčiji. Jutri pa bo nova komisija začela s pogovori za poglabljanje odnosov s Turčijo. Erdogan želi vzpostaviti nov režim v Libiji in mislim, da se moramo temu upreti, zato ker je to v našem interesu. Najlepša hvala. Spoštovani kolegi proste razprave ne bo, zato prijav ne morem sprejeti, ker imamo slovesno podelitev nagrade Saharova. Sedaj pa ima besedo gospa Nibler. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospa predsednica Evropske komisije, predsednik sveta, kolegice in kolegi. Rada bi podala nekaj pripomb glede sklepov sveta. Prvič, države članice niso dejali ničesar o razmerah na Malti. Gre za zelo hude kršitve na najvišji ravni oblasti na Malti in to je res obžalovanja vredno. Sedaj še drugič zeleni dogovor. Če si resnično želimo zelenega dogovora in zagotoviti rast za Evropsko unijo, to je potrdil tudi svet. To pa pomeni, da vlagamo v nove tehnologije in v pametne rešitve. Tako lahko dosežemo podnebno neutralnost do leta 2050. To je seveda tehnološko možno, vendar pa moramo biti tudi razumni z finančnega vidika. Zato moramo poskrbeti za podnebno politiko, ki bo uh, um, hodila v štric s gospodarsko politiko. Zato je treba predstaviti podnebno politiko skupaj z industrijsko politiko. To bi bilo zelo dobro in z veseljem pričakujem vaše nove predloge. Hvala. Najlepša hvala, gospod Korbec, za eno minuto. Najlepša hvala. Ko bo postopek Brexita napredoval, prosim, da se spomnite, da je triinpetdeset odstotkov državljanov menilo, da potrebujemo nov referendum. Vsaka javnomnenjska raziskava je pokazala, da če bi imeli nov referendum, bi se večina Britancev odločila za to, da ostane v Evropski uniji. In glede na to, da so konzervativci zmagali Johnson, mislim, da ima mandat za trdi brexit in ne, nisi treba delati utvar, zauzemal se bo za trdi brexit, to je že dejal in eh, dejal je, da ne bo želel podaljšati obdobja za pogajanje, čeprav je bil parlament drugega mnenja. Ne želi si pogajati o pravem partnerstvu ali trgovinskem sporazumu. Njegova strategija je, dajte mi kar hočem ali pa se bom ustrelil v glavo. To ne bo delovalo, to bo samo povzročilo pravo katastrofo eh, in katastrofalni brexit. Tako kot pravi Giefer Hofstad, Evropski parlament ne more podpreti nobenega dogovora, dokler ne bomo zagotovili, da se spoštujejo pravice državljanov na obeh straneh. Hvala lepa. In še zadnji, gospod Keli, eno minuto. Gospa predsedujoča, gospod predsednik sveta, imel sem priložnost pregovoriti na svetu ta konec tedna, še posebej, ko smo govorili o prihodnosti Evropske unije. Včeraj Na sestanku skupine pa je bil z nami tudi gospod Barnier in nam je predstavil, kaj se bo zgodilo v naslednjih 12 letih. Tako kot pravi gospod Korbet, če ne bo dobre volje in duha sodelovanja, rezultat ne bo dober. Zato Prosim, da poveste gospodu Johnsonu, da se drži pravil in da je dosti bolje, da se Brexit izvede pravilno, kot da se ga zgolj izvede. In še nekaj v zvezi z večletnim finančnim okvirom. Upam, da bomo preostale države članice poskrbele za ustrezen proračun. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. S tem smo zaključili uh, seznam govornikov. Besedo dajemo gospodu Michelu, ki je glavni pogajalec v imenu Evropske unije za brexit. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospa predsednica komisije. Tako kot gospa von der Leyen, ste tudi vi omenili brexit. Veliko vas je dejalo, da je prvič, da razpravljamo o brexitu, vedoč, da bo do njega resnično prišlo 31. januarja. To pravim v vsem spoštovanju. In strinjam se z um, Ira, čegar se Peres in Dačenom Šolosom in tudi drugimi, ki pravijo, da bi raje videli, da bi Združeno kraljestvo ostalo v Evropski uniji. Vendar pa ste izrazili tudi spoštovanje do izbire Združenega kraljestva že od vsega začetka. Naša naloga je, in to nalogo ste mi naložili, da izvedemo željo večine britanskih državljanov in da poskrbimo za urejen izstop, kar je v interesu državljanov, v interesu gospodarstva in tudi v interesu prihodnosti v okviru tega dogovora, ki ga imam tukaj pred seboj, ki ga zelo dobro poznate, kajti oblikovali smo ga skupaj, zato se zahvaljujemo smerjevalni skupini za Brexit in tudi drugim poslancem, še posebej Giju Frhofštatu, ki ste prispevali k temu dogovoru. Sedaj pa se moramo ozreti v prihodnost in kot pravi predsednica von der Leyen, 27. septembra smo dejali, da kakršen koli bo izid, bo do naše vizi neuničljive. In um, to bo naše vodilo. Delali bomo na velikopotezen način za ambiciozen dogovor in sporazum z Združenim kraljestvom. Osredotočili se bomo na gospodarski stever skupaj s komisarjem Filom Hoganom in z našim strateškim partnerjem bomo sodelovali tudi skupaj z Žozepom eh, Borelom in tudi z drugimi. Združeno kraljestvo ostaja prijateljska država, partnerska država in to zavezništvo in to prijateljstvo eh, se bo odražalo tudi v novem eh, sporazumu okvir za te nove odnose je zelo veliko potezen. Ta je natančno zapisan v zadnjih 36 straneh dokumenta, ki ga poznate. Ta dokument vsebuje politično deklaracijo. In ta deklaracija je skupna. Dogovorili smo se vsaki besedici posebej in to ve tudi gospod Johnson. Kaj nas omejuje. Čas, to je prvo, potrebujemo čas za to, da, ta, da to ambicijo prelijemo v sporazum in drugič, da lahko pride do razhajanj med našimi interesi in cilji. V naslednjih tednih pričakujemo odgovor od Združnega kraljestva. Združeno kraljestvo bo zapustilo Unijo, ne bo pa zapustilo Evrope. Kako se, kolikšni meri se bo Združeno kraljestvo odmaknilo od našega pravnega reda in od našega zakonodajnega okvira? To bo vprašanje, ki ga bomo zastavili Združeno kraljestvo in od njih pričakujemo odgovor v naslednjih tednih. Torej, potrebujemo delo na treh področjih. To je, da se zaključi ratifikacija o izstopnem sporazumu, drugič, eh, da se sporazum začne izvajati in to je zelo pomembno za to, da se zagotovi državlja, pravice državljanov, kar je zapisano v sporazumu in eh, naj em, vas pomirim, gospa predsedujoča, gospod Keller, tu in tudi drugi, da imamo varovalo, za irski otok in da bomo zagotovili stabilnost in mir med Severno Irsko in Irsko. Potem pa se moramo naprej pogajati o trgovinskem sporozumu. Britanci so dejali, da ne bodo zahtevali podaljšanja prihodnega obdobja. To podaljšanje je možno in eh, ta možnost obstaja do 30. junija, kar pomeni, da lahko vsaka od strani, Evropska unija ali zunanje kraljestvo, um, sprejme odločitev, če želi podaljšati to obdobje ali ne. Odkrito pa eh, vam lahko povem, da vsega ne bomo uspeli postoriti v tem času, vendar pa smo potrudili, da bomo storili vse, kar lahko. In sedaj smo na začetku poti do oblikovanja novih odnosov, novih vezi, tudi po obd prehodnem obdobju po koncu leta 2020. in z zaupanjem predsednika sveta in pod vodstvom predsednice von der Leyen vam obljubim, da bomo še naprej delovali transparentno v okviru dialoga in eh, da bomo sodelovali tudi z Evropskim parlamentom in službami komisije. Gospod Mikael Iver ki je zelo odločno dejal, da so ponosni na to, da so Britanci. Seveda se strinjamo s tem in tudi razumemo ta ponos. Vendar pa, gospod Ivert, mi smo vsi ponosni na to, odkot prihajamo. Vsi smo patrioti in ni nas treba učiti um, o tem, kaj pomeni biti patriot. Edino, kar lahko povem, je, da poleg patriotizma in poleg ponosa mi menimo, da je treba dodati temu še nekaj in eh, da bo ta patriotizem še bolj trden, kajti temu bomo dodali tudi unijo evropejcev in skupnih ukrepov. Merci, Michel Barnier. Hvala lepa, Michel Barnier. Zdaj pa je zadnji govornik, predsednik Evropskega sveta, gospod Mišel madame la présidente gospa predsedujoča poslanke in poslanci najlepša hvala za vaša sporočila in za vaša mnenja prvič podnebje To je bila prioriteta za vrh prejšnji teden. Najlepša hvala za vaše besede, za vaša prizadevanja in pred nami je še veliko nalog med njimi tudi ta, da se dogovorimo o cilji za leto 2030, kar eh, bomo storili na sinem kopu v Glasgowu. Kot pravi gospa predsednica, moramo mm, hitro nadaljevati na tem področju. Drugi element. Na vrhu smo se odločili, da moramo biti ti so glasni in to je, da doleže, dosežemo oglično neutralnost do leta 2050. Samo ena država članica je menila, da za to potrebuje več časa in to vprašanje bomo obravnavali junija na svetu. In Tretjič, zato potrebujemo finančna sredstva, da smo verodostojni in da realistično lahko dosežemo te cilje. V naslednjih mesecih eh, se bomo o tem odločali in tudi o prihodnem evropskem proračunu bodo potekala pogajanja v naslednjih mesecih. Evropske oblasti in ustanove podpirajo Evropski zeleni dogovor in to daje Evropskim ustanovam mandat tudi na mednarodni ravni in eh, tudi na vrhu s Kitajsko. O tem bomo razpravljali tudi v Združenih narodov in zato sem zelo zadovoljen, eh, da smo se dogovorili o tem vprašanju, ki je bistvenega pomena. Mi moramo biti vodilni na področju razvoja zelenega gospodarstva. To je zelo pomembno za blaginjo, za razvoj, za inovacije in eh, tudi za gospodarstvo. In z veseljem pričakujem tudi razvoj dogodkov za vrh v Sibiju. In takrat v Sibiju se je samo devet strinjal, držav članic strinjalo s tem ciljem, sedaj pa nas je dosti več. In drugič, vprašanje evropskega proračuna. Strinjam se s tem, kar je dejal gospod Weber in tudi ostali, da je to področje zelo težavno. In Zato smo si zato vzeli ogromno časa prejšnji teden, da bi se srečali s posameznimi voditelji evropskih držav, da bi razumeli, kakšne so prioritete in koliko prostora imamo za kompromis. Potrebujemo tudi politično doslednost, da bomo delovali odgovorno, kajti tukaj eh, vidim, da zahtevate ambiciozno ukrepanje, kar je seveda prav. Strinjam se s tem, da si moramo pridobiti voditelje držav članic, ministre, ki delujejo v vladi, ki so odvisni od eh, večine, ki so zastopani tudi tukaj v Evropskem parlamentu. Zato moramo skupaj voditi to razpravo na nacionalni ravni, na evropski ravni in da pošljemo to močno politično sporočilo tudi vašim voljivcem. In še zadnji Zadnje vprašanje, Malta in pravna država. To vprašanje je zelo pomembno. Pravna država je temelj evropskega projekta. Umor novinarke je seveda drama za njeno družino, za svojce. Gre za človeško dramo, vendar pa je poleg tega tudi resen napad na svobodo medijev. In na temelje evropskega projekta, ki nas združuje. Ta projekt mora temeljiti na načelih spoštovanja vladvine prava, na um, eh, ločevanju oblasti in da Zahtevamo, da oblasti vzamejo odgovornost in to bom zagovarjal vedno, ko bomo razpravljali o vprašanju vladavine prava. Zato sem pripravljen, da se srečam z svojci umorjene novinarke. In na koncu še nekaj o Brexitu. In rad bi ponovil in tu še enkrat rekel. To se je začelo z referendumom pred tremi leti sedaj. In rad bi izrazil moje spoštovanje do stališč britanskega ljudstva na tem referendumu. Jaz to obžalujem, ampak spoštujem, spoštujem mnenje britanskega prebivalstva. Prejšnji teden je Evropski svet, kot je pravkar povedal kolega Barnier, sprejel prihodne korake. Poznamo smer, vemo, kam želimo iti, vemo, da je preglednost tu bistvena za to, da bo vse dobro v teh pogajanjih. In mi bomo to ščitili. Ščitili bomo interese evropejcev in ohranili bomo tudi naš notranji trg. Veliko je bilo mirnega vzdušja prejšnji teden. Vse je potekalo v zelo dobrem vzdušju. Tu sem slišal nekatere, ki pravijo, da je treba žaliti. Ne, jaz mislim, da moramo uporabljati argumente in ne bomo se pustili ustrahovati takšnim besedam, kajti mi bomo ščitili močne in tesne odnose z Združenim kraljestvom tudi v prihodnosti. In na koncu še nekaj. Naj še enkrat povem, da smo zelo ambiciozni smo prepričani, dobro delujemo in mislim, da so to glavne smernice pri prihodnjem delovanju evropskih institucij. Nikoli ne smemo pozabiti, da mora vsaka institucija prenesti upanja in sanje evropskih državljanov. Pri tem projektu gre za prihodnost. Hvala. Hvala, predsednik Mišel. Razprava je zaključena. Sedaj pa bomo začeli z dodelitvijo nagrade Saharu. Hvala.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 这完全是因为很多的朋友的帮助。Je prends ici la parole qu'on me confisque dans mon pays. Kosovo se trouve dans une situation extrêmement dramatique. Do centro de poder democrático. Cargos electos no nacionalistas son asesinados. A sustained dialogue of tolerance. Andrei Saharov al pueblo de Cuba. The situation is all the more tragic. На свободную, нет цензурированную. Это премия так само молодых лидеров. Gives me the opportunity to speak to you. 状态,就说警察围困的状态. Чечне, вообще на Северном Кавказе. The spectre of war is haunting our world. Still, there is hope. C'est dramatique, il faut que ça s'arrête. No human life, free! Why? tenemos que tener libertad. Боролись, боро, боролись за свою свободу. The fear of the power of the white man. Своим революционным погибом отворило нам. En estos momentos históricos para Europa. Que fueron los primeros que lucharon por la libertad. Su journal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 Эта премия так само молодых лидеров. Gives me the opportunity to speak to you. 状态就是说警察围困的状态。Чечне и вообще на Северном Кавказе. Cuando baja a permitir las libertades. The specter of war is haunting our world. Still, there is hope. C'est dramatique.